sense then we start with uh, the voting and we shall Prav, bomo začeli z glasovanjem. Najprej glede osnotka mnenja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019. Kompromis A, kdo je za, proti. Bomo preverili rezultat za kompromis A. Glasujte, prosim. Zdaj pa je glasovanje zaključeno. Sprijeto z 31 glasovi za in 10 proti. Kompromisni predlog B. Kdo je za? Proti. Vzdržanje sprijeto. Amandma 9. Kdo je za? Proti. Proti. Vzdržani sprijeto. Deset. Kdo je za? Prvo ti. Vzdržani sprijeto. Kompromisni predlog C. Kdo je za? Prvo ti. Vzdržani sprijeto. Amandma 13. Kdo je za? Proti. Proti. To bomo preverili. 13. manjma, izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjeno s 35. glasovovi proti 8 za, kompromis D za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis E za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprijeto. Kompromis F za, proti, vzdržani sprijeto. Odstavek 9, amadma 26, kdo je za, proti, vzdržani sprijeto. Kompromisni predlog G, kdo je za, proti, vzdržani sprijeto kompromis H, kdo je za, proti, vzdržani sprijeto. In zdaj glasujemo o tako spremenjenem predlogu, glasujemo elektronsko, izvolite. Konec glasovanja. 32 za, 10 proti in en vzdržan glas. To pomeni, da je mnenje sprijeto. Zahvaljujemo se poročevalcu oziroma poročevalki. Torej, se zahvaljujem sama sebi. Imela pa sem eh, odlično podporo osebja, ki je na tem trdo delano vse poletje. Zdaj pa prihajamo na postopek, proračunski postopek. In sicer gre za naslov. Ampel 55 nič nič, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. 55 nič ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. To bomo preverili. 55 nič še ena. Glasujemo. Konec glasovanja. Sovrnjeno z 24 glasovi proti. 55 nič dva. Kdo je za? Proti. Ozdržani sprejeto. Empel 55 nič tri za proti vzdržani sprejeto. 55 nič 4, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. In pr 55 nič 5, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 55 nič 6, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. In pr 55.07, tukaj ne glasujemo. No, napaka v seznamu, moramo glasovati od 55.07, kdo je za. Napaka je v glasovalnem seznamu, kjer piše no vote. Torej glasujemo, kdo je za. 55.07. proti, vzdržani sprijeto. To bomo preverili, 55 nič 7. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno z enim glasom več. Brez mikrofona govori nekdo v dvorani. No, tega ne moremo spreminjati, pravi predsedujoča. Gre za 21 proti 22, gre za negativno glasovanje. Zdaj glasujemo 55 nič 8 za. Proti. Ozdržanje sprejeto.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 55, 13, to je za, proti, vzdržani sprijeto. 55, 14, to je za, proti, vzdržani sprijeto. 55, 15, za, ne, ne, 55, 15, to je brezpredmeten. 55, 16, za, proti, vzdržani sprijeto. To bomo preverili. 55-16 bomo preverili, izvolite. Konec glasovanja. And it is rejected. Zavrnjeno. 23 glasov za, 23 proti. Kaj pomeni?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 Torej nadaljujemo z 55-21, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. In pri 55-43 eh, in 55-44, ki sta identična, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. In pri 55-24 za, proti, vzdržani, sprijeto. In pri 55-25 za, proti proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa imamo poimensko glasovanje, glede 55-26, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto z 24 glasovi za in 21 proti ter enim združenim glasom. Nadaljujemo z MPL 55-27, to je za proti, vzdržani sprijeto, 55, 28 za, proti, vzdržani sprijeto, 55, 29 za, proti, vzdržani sprijeto. Naj bomo preverili 55, 29, glasujte, prosim. Glasovali smo o 55-29, glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno z 43 glasovi proti. 55-30, da je za, proti, ostršanje sprijeto. 55-30 bomo še enkrat preverili, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 26 glasov proti 20 za. 55, 31, 2 za, proti, vzdržani. Tudi to bomo preverili. 55, 31, preverjamo. Glasujte, prosim. Zdaj pa konec glasovanja. O, 45 za, 1 proti. Poskušam nekako priti k sebi po počitnicah 55-32 za, proti, vzdržanje, lahko da je zavrnjeno, ampak bomo preverili 55-32. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 55-32. 55, 33 za, proti, vzdržani. Bomo tudi to preverili, tudi to bo šlo na tesno. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto za, z enim glasom razlike. 55, 34 in 55, 35. Kdo je za? Proti vzdržani sprijeto in pri 55, 36 za proti vzdržani. To bomo preverili. 55, 36 preverjamo, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprijeto z 72 glasovi za in 8 proti vzdržani.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 to bomo preverili. 55-41 preverjamo, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno za dva glasova. 55-42, kdo je za? Proti ozršani. Sprejeto. Tukaj nimamo končne glasovanja. Je to vse? To je vse za danes. Hvala lepa. Gre za seveda za konec glasovanja, ne konec našega današnjega dnevnega reda. Hvala lepa še enkrat. Nadaljevali pa bomo z zelo zanimivo temo, o kateri smo že razpravljali. In na to temo smo imeli tudi zadnji sestanek pred poletnimi počitnicami, ko smo imeli poglobljeno razpravo o evropskem organu za delo. Gre za obravnavo 929 amandmajev, ki so bili vloženi k uredbi, ki vzpostavlja oziroma ustanavlja Evropski organ za delo. Podajala bi besedo gospodu Lenarsu, ki nam bo podal vod v to temo, preden predam besedo poročevalcem senci, gospod Lenars. Yes, thank you, um, thank Hvala, gospa predsedujoča. Kako ste povedali, smo 11. julija že imeli odprto in odkrito razpravo o tem poročilu, torej pred poletnim premorom in takrat eh, so kolegi izrekli močno podporo predlogu in osnutku poročila. Pripričan sem, da ste vsi uživali na počitnicah, da ste preživeli številne trenutke eh, na plaži ali v bazenu in ste preučevali 229 predlogov sprememb, ki so bili vloženi k temu poročilu. Eh, Kaj ti kolegi so tukaj pokazali veliko zavezanost? Kot sem že povedal, je bilo vloženih 229 predlogov sprememb. Torej vsega skupaj je bilo, vključno z mojimi predlogi, 975 predlogov za izboljšave. To torej kaže na to, da je ta dosje pomemben, to je manjkajoči košček sestavljanke, ko gre za mobilnost delovne sile v Evropski uniji. Eh, naj še enkrat povdarim to, kar sem povedala tudi Julija. Torej, menim, da potrebujemo jasna, stroga in izvedljiva pravila na evropski ravni, ko gre za mobilnost delovne sile. Tukaj je parlament eh, opravil že veliko dela, imamo platformo, imamo direktivo o napotitvi delavcev, imamo direktivo o izvajanju, ki je bila sprejeta v prejšnjem mandatu in pa številni drugi predlogi so trenutno še v pripravi. Ampak to ni dovolj, potrebujemo tudi boljše izvajanje, predvsem, ko gre za čezmejno izvajanje evropskih pravil o svobodnem gibanju. Evropejci so vedno bolj mobilni, 17 milijonov evropejcev dela ali pa živi v državi, um, ki ni država njihove nacionalnosti, tako da moramo okrepiti tudi čezmejno razsežnost izvajanja uh, te zakonodaje. Zato menim, da bi ta organ moral imeti osredotočene naloge, morali bi se osredotočiti na izvajanje. Na ta način bi to pomenilo dejansko spremembo v praksi. Nima smisla, da ustvarjamo brez zobega administrativnega tigra. Potrebujemo učinkoviti organ. Mislim, da bi tukaj morali sodelovati države članice. Uh, Eh, samo v izjemnih primerjih bi morale države članice imeti možnost eh, se odločiti za nasodelovanje. Sedaj pa še nekaj besed o predlogov sprememb. Ko sem prebral prvi del predlogov sprememb, sem moral uh, razmišljati o Romeo in Juliji, veliko se namreč skriva v imenu, številni kolegi so predlagali, da bi preimenovali uh, ta organ, recimo organ za evropsko mobilnost in eh, socialno varnost, Evropska delovna agencija ali pa Evropska agencija za čezmejna vprašanja na področju prava dela. Uh, To bi potem eh, povzročilo zapletene kratice in tega ne želimo povzročati bivšim zaposlenim. Kakorkoli pomembnejše kot ime so naloge tega organa in pripričan sem, da nam bo uspelo doseči dogovor o imenu eh, in da bo ime ustrezno opisalo tudi naloge te agencije ali organa. Jaz se želim, da bi se ta organ osredotočil predvsem na izvajanje Eh, številni kolegi se s tem strinjajo, predlagali so, da bi omejili eh, število nalog tega organa, zato da bi organ bil kar najbolj eh, učinkovit. No, nekateri kolegi pa so bili nad tem tako navdušeni, da so črtali skoraj vse naloge. To je nekoliko preveč osredotočeno. Torej, organ mora biti tudi učinkovit. Številni kolegi podpirajo manjši obseg nalog, recimo, ko gre za obveznosti o poročanju. To se sklada tudi z mojimi predlogi in upam, da bomo tu uspeli doseči uravnotežen kompromis. Obstaja tudi nekaj razhajanj mnen, ko gre za omogočanje sodelovanja med eh, deležniki v primeru moten pri čezmejni mobilnosti delovne sile. Številni kolegi se strinjajo, da to ni samo po sebi naloga to vrstnega organa. In o tem bomo morali v prihajajočih tednih razmisliti. Potem, eno izmed ključnih vprašanj za me je možnost, da bi ta Evropski organ za delo izvajal tudi eh, neke skupne inšpekcije. Če si ogledamo predloge sprememb, so mnenja tukaj v odboru glede tega razdeljena. Eh, gre za vprašanje, ali bi Ela lahko predlagal to vrstne inšpekcije, ali bi lahko organ pri tem tudi v, um, sodeloval in gre za vprašanje, ali bi moralo biti sodelovanje pri tem prostovoljne ali pa zavezujoče narave. Se pravi, o številnih uh, vprašanjih se bomo morali s kolegi še pogovoriti. Jaz bi želel povdariti, da je za mene to ena izmed ključnih določb v tem eh, poročilu in upamo, da bomo uspeli doseči ustrezno rešitev tudi v zvezi s to točko. Eh, potem eh, nekaterih predlogov sprejem ne podpiram, predvsem, ko gre za preveč pravnih definicij, ki bi bile vključene v ta predlog. Ehm, naloga ELE je, da mora pomagati pri izvajanju že obstoječe zakonodaje v Evropski uniji, tukaj so že zajete določene definicije, zato bi to, da bi sedaj dodajali nove definicije, lahko povzročilo zmedo. No, pa še nekaj Eh, vprašanje odprtih, recimo vprašanje sodelovanja socialnih partnerjev, vprašanje sodelovanja Evropskega parlamenta pri določenih postopkih, vprašanje administrativnega odbora, eh, medijacije, vprašanje vloge tega organa pri preiskovanju kršitev evropske zakonodaje, vloga organa pri razvijanju smernic in tako naprej. Danes ne bomo mogli rešiti vseh teh vprašanj. Imamo pa še nekaj časa za to v prihajajočih tednih in veselim se dela na tem zaprčevalci v senci in pa z vsemi ostalimi zainteresiranimi stranmi. Moj cilj pri pisanju tega poročila je, da bi dosegli pravo, pravo ravnotežje med pristojnostmi držav članic na eni strani in pa željo po organu na evropski ravni za to, da bi lahko izboljšali izvajanje delovne zakonodaje v celotni Evropski uniji. Upam, da bomo to uravnotežili uravnoteženost obdržali tudi pri končni versiji besedila in to na učinkovit in hiter način. Torej, še enkrat se zahvaljujem vsem kolegom, ki so prispevali k poročilu. Veselim se nadaljnega sodelovanja za vami. Hvala. Lenners, uh, Hvala, gospod Lenard, najprej poročevalci v senci in potem ostali kolegi, ki so se javili k besedi. Začeli bomo z gospodom Pirinskim, ki je poročevalec v senci za skupino SD. Izvolite. Hvala gospa predsedujoča. Vesel sem, da sem spet tukaj, da lahko razpravljam z kolegom Lenarcom in pa drugimi, kot ste podarili. Gre za pomembno poročilo, ki predstavlja tudi velik izziv. Gre za pomembno temo. 975 eh, predlogov sprememb, to je številka, ki pove veliko to eh, priča o pomembnosti tega dosija. Eh, sam bi želel spregovoriti o splošnem pristopu eh, k tem predlogom sprememb. Mislim, da bi morali se odločiti za uravnotežen pristop kot je to povedal tudi gospod Lenarc, potrebujemo institucijo oziroma organ, ki bo predstavljal dodano vrednost, ki bo prispeval k pravem enotnem delovnem trgu, v kontekstu enotnega trga, seveda. V tem smislu, gospa predsedujoča, bi morali bolj konkretno določiti, kaj razumemo pod uravnoteženostjo in kako jo to doseči. Z, meni se zdijo tukaj pomembna predvsem tri področja. Prvič, cilji in pa obseg aktivnosti tega organa, potem drugič naloge organa, kako torej doseči naše cilje in pa uh, Tretje področje gre za vprašanje strukture. Kar se tiče ciljev. Mi smo kot skupina tukaj uložili 125 eh, predlogov sprememb. No, moji kolegi so uložili še nekaj eh, predlogov sprememb v lastnem imenu na to temo. Vsi uh, si želijo, da bi ta organ eh, deloval in da bi bil učinkovit. Eh, samo še neka načelna točka. Mi smo naš pristop utemeljili na besedilu komisije eh, v prvi navednici. Namreč tam je zapisano, da bi morali uh, svobodo gibanja delavcev, svobodo storitev in pa svobodo ustanavljanja sedežev morali upoštevati kot temeljne svoboščine, ki so um, predvidene v pogodbi o uh, delovanju Evropske unije. Jasni moramo biti, te tri svoboščine bistveno prispevajo k eh, svobodnemu gibanju uh, delavcev. In zato bi morali poskrbeti za to, da bodo te svoboščine ustrezno izvajane. In v zvezi s tem bi želel omeniti nek predlog spremembe, ki se mi zdi nespremljiv in sicer gre za predlog spremembe 54, ki eh, k tej navednici uh, dodaja naslednji stavek. Eh, Svoboda gibanja ni absolutna, in uh, zlorabe takšnih pravic moramo preprečiti. Torej, govori se o tako imenovanem uh, abusive reliance. To, o tem bi lahko govorili v zvezi z vsemi svoboščinami. Videli smo hude zlorabe takšnih pravic, recimo v primeru tako imenovanih slabnatih podjetij, to so zelo hude zlorabe in kršitve. No in tukaj pač treba upoštevati, da moramo doseči neko ravnovesje. Enforce in the proper way existing uh, union law. No, eh, strinjam se s tem, da je treba na ustrezen način izvajati obstoječo zakonodajo, ampak če se osredotočamo samo na izvajanje, je to preveč enostranski pristop. Skupaj z izvajanjem bi si morali ogledati tudi vzroke za probleme, morali bi odpraviti te probleme, torej to ima praviti z različnimi oblikami diskriminacije in neenakosti, ki jih ustvarja sam trg dela. ko gre za izvajanje, pa bi morali pripraviti analize, ocene tveganj, morali bi analizirati sodelovanje, izmenjave informacij, morali bi preučiti vzroke za različne zlorabe, če prihaja do zlorab na področju svobodnega gibanja delovne sile. do takšnih kršitev ne prihaja samo v primeru napotitev delavcev, ampak gre tudi eh, za eh, to, ko se delavci stalno gibajo za to, da ostanejo integrirani na trgu dela države gostiteljice. Potem definicije. Res je, da različni pravni akti že vsebojo določene definicije. Ampak, ko smo pripravljali predloge sprememb, smo gotovili, da, da prihaja do odstopanj, ko gre za definicijo posamičnih aktivnosti. Zato, za razliko od gospoda Lenarca, mislim, da bi eh, to, da poskrbimo za ustrezne definicije, prispevalo k uspešnosti Evropskega organa za delo. Ne bi s tem ovirali delo tega organa. Trenutno obstajajo različna, različna razumevanja o tem, kakšna je definicija delavca. To ima opraviti tudi z tem, da se. Sama narava dela spreminja in zato moramo imeti jasne eh, definicije glede tega, eh, kaj predstavlja določeno aktivnost in pa osebo, ki to aktivnost opravlja. Potem še nekaj besed o obsegu. Treba je poštevati prakse v določenih državah, recimo v uh, severnih državah. Uh, Torej, eh, tukaj obstajajo določeni pomisleki, ampak zato imamo tako imenovano klauzulo Monti, eh, ki bi jo morali prav tako vključiti v to besedilo. Ne bom podrobno govoril o nalogah agencije, kaj ti zmanjkuje nam časa. Predlogo sprememb je zelo veliko, ampak spet, ko govorimo o izmenjavi informacij, o sodelovanju, o skupnih uh, inšpekcijah, o medijaciji, o reševanju sporov. Tukaj mislim, da bi naše vodilno načelo moralo biti to, da moramo poskrbeti za sodelovanje med nacionalnimi organi in pa uh, ELO. To ne more biti nek eh, enostranski vertikalni odnos. Uh, Eh, ne, eh, treba si je prizadevati za sodelovanje, treba je spoštovati pristojnosti nacionalnih eh, organov in pa poskrbeti za to, da bo vloga Evropskega organa za delo to, da združuje nacionalne organe. Ti se morajo zavezati pomembnosti izvajanja posameznih kosov zakonodaje in pa seveda mora organ pomagati tudi pri odpravljanju problemov in sporov. Struktura. Če sem kratek, gospa predsedujoča, mislim, da ne bi bilo smiselno vključevati v ELO eh, struktur EURES-a. Mislim, da EURES dobro deluje in eh, zato ga moramo postiti pri miru. Nekaterih predlogih sprememb kolegi skušajo spremeniti režim, ki je bil sprejet leta 2016. V direktivi direktivi o, organ, o Evropskem organu za delo ne bi smeli spreminjati tega režima. Podobno velja za administrativni odbor za socialno varnost in pa idejo, da bi nekatere pristojnosti tega odbora prenesli, prenesli na ELA. Tudi to se nam ne zdi smiselno. No in pa kar se tiče platforme za neprijavljeno delo, tukaj se ne strinjamo s eh, predlogom komisije, da bi to platformo razpustili ali pa vključili v ELA. Lahko bi razmislili o tem, da bi sekretarjat eh, te platforme vključili v Evropski organ za delo, zato da bi poskrbeli za sinergijo. Ne smemo pa zmotiti tega procesa, ki je izredno pomemben, zato da razkrijemo vse primere neprijavljenega dela. In pa ne na zadnje je tukaj še ehm, potreba potem, da poskrbimo za tri paritetno strukturo upravljanja ele, e, tako kot je eh, to navada pri podobnih organih in pa predlagamo, da bi vsega imel organ eh, tudi izvršni odbor, zato da bi bil bolj učinkovit. Kar se tiče imena, pa se strinjam z gospodom Lenarcom. Nima smisla, da dodajamo nove črke k eh, kratici ELA, eh, e torej European Labour Authority, in mislim, da bi to moral ostati organ, ne pa agencija. Hvala lepa za vaše potrpljenje. Uh, was... Hvala lepa mislim, da so bili vaši komentarji zelo jasni. Tudi za tiste, ki nismo sodelovali v uh, razpravah stotodstotno. Sedaj pa gospod Trebesius. Hvala lepa, gospod predsedujoča, hvala lepa poročevalcu. Veliko število predlogov sprememb, uh, o tem so kolegi že govorili. Eh, potem eh, tudi, ko gre za razpravo o eh, imenu, težko bo tukaj nekako najti skupno stališče. Jaz sem se pri mojih predlogih spremem posredotočila na to, da bi morali upoštevati v pogodbi določene pristojnosti držav članic in pa Evropske unije. Še enkrat povdarim, da je stališče, steber socialne pravičnosti samo uh, lepa izjava, ne pa evropsko pravo. Ta organ mora spoštovati in dopolnjevati pristojnosti držav članic. Eh, komisija bi se morala boriti proti dumpingu, proti goljufijam in uh, s pomočjo podpore sodelovanja med državami članicami in pa v dogovoru z nacionalnimi organi. Pomembno je, da dajemo na razpolago informacije o čezmejni dejavnosti, podpiramo to, da je treba upoštevati pravila enotnega trga za a, podjetja, predvsem je treba olajšati dostop majhnim in sedem velikim podjetjem. Treba je se izogniti podvojevanju struktur, imamo že dobro delujoče sisteme, kot recimo EURES in eh, res ni treba, da tukaj na novo izumljamo toplo vodo. Potem, nacionalni organi morajo biti učinkovito vključeni v te nove strukture. In pa še ena točka, to sem podarila že pred poletnim premorom, treba je zagotoviti varstvo zasebnih podatkov, eh, tudi pri eh, zakonodaji o tem novem Evropskem organu za delo. Hvala lepa za pozornost. Hvala, sedaj pa gospa Harkin iz skupine ALDE. Eh, hvala, gospa predsedujoča. moram priznati, da nisem eh, celo poletje brala teh predlogov sprememb. To bo tudi eh, jasno iz mojih kratkih pripomb. Najprej hvala poročevalcu. Eh, kar se tiče osnutka poročila, se mi zdi, da bi v glavnem lahko podprla to poročilo. Eh, no, seveda je treba se pogovoriti še o določenih nijansah. Danes jutraj ste govorili o tem, da nima smisla, da ustvarjamo brezdubega tigra in da bi države članice morale sodelovati eh, razen v izjemnih primerjih. Moje vprašanje vami pa komisiji je, eh, ali imamo za to pravno osnovo pri tem predlogu. Zanima me, kakšno je vaše stališče o tem. Potem govorili ste tudi o tem, da je treba omejiti število nalog, da mora eh, ta organ osredotočeno delovati. In uh, v tem. Uh, bi predvideli omejene naloge ali pa sploh nobene naloge na področju poročanja. No, če, si, če tukaj ogledamo eh, priporočila Evropskega sodišča, lahko ugotovimo, da gre pri šestih priporočilih. Pri, tre, pri treh izmed šestih poročilih, predvsem za uh, izmenjavo informacij, za zbiranje podatkov, za boljše izmenjavo podatkov, za to, uh, mislim, da tega ne bi smeli popolnoma odpravljati. Seveda pa se je treba pogovoriti o tem, kako vključiti ta aspekt v ta predlog. Ne bi pa želela, da bi to preprosto črtali ali pa zanemarili. Številni predlogi sprememb govorijo o čezmejnem izvajanju eh, prava Evropske unije na področju prava dela, govorijo tudi o tem, kako odpraviti zlorabe. Kakor je povedal gospod Pirinski je svoboda gibanja eden izmed stebrov Evropske unije, zato morajo državljani imeti zagotovilo, da bo ta pravica spoštovana. Ampak um, seveda treba upoštevati pristojnosti držav članic, načelo subsidijarnosti in meni se zdi, da bo največji izziv to, da najnemo ravnoteže med temi vidiki. Spet govorimo o sodelovanju med nacionalnimi organi in ELO. ampak številni predlogi sprememb gredo dlje. Jaz osebno mislim, da bi na sestankih poročevalcev v senci morali preučiti predvsem vidik pravne osnove. To sem omenjala že prej. Kar se tiče imena, sem zadovoljna za predlogom komisije in to je vse, kar imam povedati v tem, zapovedati v tem trenutku. Hvala. Hvala. Tak, eh, formand, og tak for gospa Kali. Hvala lepa. Hvala poročevalcu za predstavitev poročila. Pri takšnem številu predlogov sprememb je težko imeti osredotočeno razpravo, no, ampak želela bi povdariti, kaj se nam zdijo najpomembnejše točke.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 Eh, dobrim delovnim pogojem. Torej, morali bi se osredotočiti na dobre delovne pogoje in se boriti proti socialnemu dumpingu. Kar se tiče delovanja organa, tukaj imamo velik pomislek, eh, predvsem eh, v zvezi z socialnimi partnerji. Mislimo, da bi socialni partnerji morali imeti močno vlogo v tem organu. Gre tudi za to, da gre tudi za samo upravljanje organa. In ni dovolj, da vključimo socialne partnere na evropski ravni, ampak moramo pri strateškem načrtovanju vključiti tudi nacionalne socialne partnere. Razmisliti bi morali o vlogi socialnih partnerjev, zagotoviti moramo, da bodo socialni partnerji nosilci boja proti socialnemu dumpingu in pa boja za dobre delovne pogoje. Uh, Istočasno moramo zagotoviti tudi moramo zagotoviti podporo nacionalnim sistemom. E, imamo socialne sisteme, ki dobro delujejo danes in e, tem e, strukturo moramo še naprej omogočiti dobro sodelovanje. Zato se moramo se, dobro delovanje. Zato se moramo sredotočiti na sodelovanje in treba je zagotoviti še nadaljni so obstoj različnih sistemov. Prav tako ne smemo pozabiti na to, da če jemljemo sredstva nacionalnim strukturam in če jih istočasno eh, zaprosimo za podatke, moramo zagotoviti, da bo za to obstajal jasen namen nacionalni organi morajo še naprej opravljati svoje delo, če ne bi se lahko zagotovilo, da bi jim vzeli sredstva, držav, državljani pa ob tem ne bi imeli nobene dodane urednosti, če bi to prenesli na Evropski organ za delo. Treba torej poskrbeti za dodano urednost za državljanje in državljanke. Hvala tri rajtke, zelenih. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dobre želje za eh, ponovni začetek dela. Jaz se želim, da bi poletje trajalo nekoliko dlje. Kaj se tiče predloga o Evropskem organu za delo. Vsi se strinjamo, da bi morali imeti organ, ki se zasluži svoje ime in mislim, da bi se morali sredotočiti na vprašanje, ali bo ta organ imel določeno avtoriteto, pristojnosti. Ja, poročevalec je omenil uh, eh, Shakespeara uh, Goethe pa je rekel, da um, imena dvignejo veliko, uh, lahko dvignejo veliko prahu. Mi smo želeli dodati k imenu socialna varnost in naj pojasnim zakaj. Za nas je pomembno, da ta organ ne bo preučeval uh, samo vprašan, strogo vprašanj dela, kaj če se ogledamo EURES in pa oblike posvetovanja, ki jih upravlja EURES. Uh, Na podlagi tega je razvidno, da se veliko vprašanj poraja v zvezi z socialno varnostjo, z vprašanjem, kako lahko um, socialno varnost prenesemo iz ene države v druge. Zato je pomembno, da imamo organ, ki bo preučeval tudi vprašanje socialne varnosti. In pa drugič, ko si ogledamo vprašanje zlorab, ima to spet uh, pogosto opraviti z sistemi socialne varnosti. Zato si moramo ogledati probleme, ki se pojavljajo uh, na samem terenu. Druga točka. Gre za vprašanje vključevanja deležnikov in ne gre samo za sindikate in za socialne partnere, gre tudi za organizacije civilne družbe. Te so pogosto dobro obveščene o tem, kakšni problemi se pojavljajo na trgu dela in kakšni problemi se pojavljajo na področju čezmejne mobilnosti. Zato je treba eh, se z njimi posvetovati, tudi ko gre za delo ele. In pa še zadnja točka, številni kolegi so že omenili vprašanje, kako lahko zagotovimo, da ta organ ne bo samo brezobi tiger. Pomembno je, da uh, ima organ možnost uh, izvajanja pritiska, treba je zagotoviti tudi preglednost, zato predlagamo uh, eh, se znam podjetij, ki ne spoštujejo pravnih zahtev, uh, ta organ mora biti tisti, ki objavlja ta seznam, kajti s tem bi lahko uh, Eh, imeli neko orodje, s katerim lahko pritisnemo na podjetja, zato da bodo spoštovali obstoječo delovno zakonodajo. In na ta način bo ta organ tudi lažje eh, poskrbel za izvajanje zakonodaje. Veselim se nadaljnega sodelovanja in upam, da bodo razprave konstruktivne. Hvala. Ne vidim predstavnika EFDD-ja ali ENF-a v dvorani. In to pomeni, da so na vrsti še drugi govorniki, ki želijo besedo. Gospa Regnar je na vrsti prva. Hvala. Tudi jaz vsem želim um, uspešen začetek tega novega šolskega leta v našem parlamentarnem delu. Ela, organ za delo, je prav gotovo še posebej pomemben izziv. Zakonodajalec, ki ne skrbi za izvrševanje prava, da se nadzoruje pravo, um, se osmiši in zato se strinjam s pristopom poročevalca, da potrebujemo jasne, stroge, jasna, stroga, izvedljiva pravila. Vendar moramo potem tudi poskrbeti za to, da bo vse funkcioniralo. ILA naj bi delovala predvsem v praksi. Iz eh, političnega vsakdana vem, da je čezmejno sodelovanje nacionalnih organov, da to ne funkcionira vedno tako, kot si to želimo, ko gre za uporabo, za izvrševanje pravil, ki jih določamo mi. Svoboda izvajanja storitev je um, pomembna vrednota, vendar prihaja pogosto do zlorab. Pirinski je to omenil, slamnata podjetja. Mnoge zadeve ne funkcionirajo tako, kot naj bi in zato je ILA pomemben organ. Moji predlogi spremembe se nanašajo predvsem na značaj tega uh, organa. Torej, organ za delo naj bi deloval tako, da bodo nacionalni organi um, med seboj sodelovali in izvrševali pravo, drugače um, se bomo samo med seboj hvalili. Temveč gre za to, da vzpostavimo organ za delo, ki bo poskrbel za izvrševanje teh pravil. In tu želim opozoriti tudi na finančno krizo. Sedaj imamo delujoč bančni nadzor in ELA naj bi um, se zgledovala po tem in predvsem pazila na praktične vidike, ki jih je treba izvajati, naprimer tudi socialna zavarovanja. Vse to, ko se, ko se izvaja nadzor na nacionalni ravni, torej vse to, kar je treba pri, tih, pri tem nadzoru upoštevati. Hvala. Sedaj pa dobi besedo gospod Žožbah. Hvala, gospa predsedujoča, gospa. Predsedujoča, moram priznati, da imam danes malo boljši občutek, kot sem ga imel v juliju. V juliju je zgledalo, da smo zelo razdeljeni in da nekateri so govorili celo o zavrnitvi uh, in o tem, da uh, ta organ ni potreben. Jaz sem absolutno prepričan o tem, da potrebujemo Evropski organ za delo in zato podpiram tudi poročevalca gospoda Linarsa. Že večkrat je bilo poudarjeno, da organ za delo naj ne bi izgledal lepo samo na papirju, temveč eh, tudi v praksi naj bi ta organ imel ustrezne pristojnosti, pa tudi finančna sredstva. Je treba zagotoviti za delovanje. Naprimer, tudi eh, vzpostavitev um, odbora za medijacijo naj ne bi bila samo neka možnost, opcija, temveč eh, zavezujoča. In razen tega je treba bolj. Uh, vključiti socialne partnerje, predvsem pri oceni tveganj in ustreznih analizah. In predstavniki sindikatov in tudi delodajalcev naj bi bili člani um, upravnega odbora. In e, razen tega je bilo poudarjeno, predvsem gospa Harkin je opozorila na to, ne smi, da ne smemo nekaj vzpostaviti proti državam članicam, temveč z njimi skupaj e, sodelovati morajo tako, da se vzpostavi ravnovesje in da bo vse pomenilo dodano vrednost, kar zadeva notranji trg in storitve. Ne gre samo za kakovost, ne gre samo za varnost, temveč tudi za socialne vidike, da bi. Eh, preprečili socialni dumping. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Balas je na vrsti naslednji. Hvala, gospa predsedujoča. Sem poročevalec eh, za usklajevanje socialnih sistemov. To je zelo komplicirano področje in v naslednjih tednih se bomo temu posvetili. V teh razpravah pa eh, se pogosto pojavlja um, naslednje vprašanje. Torej, ni, ne obstaja neke realne možnosti nadzora um, za zagotavlja, zagotavljanje enakih socialnih pravic, ker ni eh, zadostnih evropskih referenc za to, eh, bodi si v obstoječih besedilih ali tudi v tistih, ki se pripravljajo. Torej, kar zadeva organ za delo, naj bi odpravil to pomankljivost in to je na vsak način pomembno in to se nanaša tudi na druga zakonodajna področja. Ko gre za mobilnost delavcev, eh, Um, to je nekaj zelo dobrega, ampak da bi to bilo uspešno, se je treba absolutno boriti proti zlorabam. In v tem boju proti zlorabam potrebujemo organ, eh, ki bo, ne sme biti preveč birokratski organ. Kaj ti eh, birokracija pomeni, da se zavira ljudi v tej mobilnosti. Um, podjetja poznajo seveda zakonodajo in če se želimo boriti proti eh, tistim, ki to zlorabljajo, potem mora organ za delo imeti tudi ustrezno avtoriteto. Se pravi, da odločitve, ki jih lahko sprejima ta organ, morajo biti tudi učinkovite. Um, nekateri pravijo, da je v to nasprotju z drugimi zakonodajnimi besedili. To ni res. Pogodba o Evropski uniji v 51. in 53. členu pravita, da Evropska unija dopolnjuje dejavnost držav članic na socialnem področju. In zato gre tu. In zato um, bo to dopolnitev, seveda soglasjem nacionalnih organov ki bodo um, dovolile temu evropskemu organu, da dol, deluje na ta način in pri tem bomo imeli tudi večjo varnost pri mobilnosti delavcev. Torej, ne sme pa to biti samo neka dodatna, neučinkovita birokracija, temveč učinkovito sredstvo in zato mora imeti tudi možnost, da sprejema izvedljive odločitve. Hvala. Gospa Šojdrova je na vrsti naslednja. Hvala, kolegice in kolegi. Upam, da smo se um, okrepčali, da prihajamo z novo energijo eh, po tem poletnem odboru, eh, odmoru. Strinjam se s tem, da mora biti ta organ za delo učinkovit in da naj dopolnjuje pristojnosti držav članic na evropski ravni države članice naj sodelujo in zato sem tudi pripravila več predlogov sprememb. Ne predlagam eh, spremembe imena, temveč gre za preciz, eh, bolj precizno opredelitev pristojnosti tega novega organa. Kaj ti, ker gre za nov organ, mora biti jasno, kakšne so pristojnosti tega organa. In razen tega je pomembno, da organ pomaga in da ne uh, postavljamo novih ovir. Eh, pristojbine za uh, storitve morajo biti jasne in to morajo plačati države članice, ne pa delavci in delodajalci. To ni jasno iz eh, tega predloga komisije. In eh, o tem je treba razmisliti, torej ali delavci in delodajalci ali morajo plačati za svetovanje, za konsultacije in za priporočila tega organa. To verjetno ne bi bilo v skladu z našimi predstavami. V nekaterih predlogih sprememb predlagam, da je treba upoštevati nacionalno zakonodajo. Naprimer, strokovnjaki držav članic eh, naj bi bili zastopani v skupini strokovnjakov. Iz eh, predloga komisije to ni jasno. To ni bilo jasno tako opredeljeno. Izhajam iz tega, da če si želimo boljše sodelovanje z državami članicami, bi morali vključiti to pravico. Um, torej, nov organ za delo naj bi bil pomoč pri usklajevanju sodelovanja in to naj ne bi, bil samo, naj ne bi bila samo neka nova birokracija. Hvala, gospa Jašljoveka. Prosim. Hvala, gospa predsedujoča. Um, vse lepo po pozdravljam po počitnicah, vidim, da smo uh, vsi, uh, si do, vsi opomogli, vsi se smehljajo, vsi imajo zdravo barvo polti in vsi se veselijo dela. Um, veselim se, da bomo oblikovali ta organ za delo. Pogosto je bilo tako, da nismo imeli dovolj podatkov o tem, kar se dogaja na trgu dela to se nanaša naprimer na napotitev delavcev, pa tudi na socialni dumping in tako naprej. In menim, da bo to tudi zelo dobra referenčna točka za druga področja, s katerimi se ukvarjamo, predvsem kar zadeva mobilnost delavcev na trgu dela. In Eh, moramo pa opisati jasno, kakšen status bodo imeli ti skupni eh, pregledi, skupni nadzori. Mislim, da to ne more potekati brez sodelovanja države članice, kjer bo potekal, eh, potekala takšna inšpekcija. Potem drugič prepričana sem, da se projekte Evropske komisije nanaša samo na mobilnost v tistih točkah, eh, ki so v pristojnosti Evropske unije. Prepričana sem, da da so delovni pogoji napotenih delavcev pomembni in organ za delo mora nadzorovati tudi to in vsega eh, ocenjevati tudi te delovne pogoje. V svojih predlogih spremem povdarjam, da ta nov organ ne sme postavljati novih obvir na evropskem trgu dela. MSP-ji se vedno spet pritožujejo nad tem, da Evropska komisija postavlja vedno nove obvire, kar otežuje delovanje notranjega trga dela. Vemo pa, da je Evropa odvisna od MSP-jev in zato je treba povdariti njihovo vlogo. Hvala. Sedaj pa dobi besedo predstavnik, predstavnica komisije. Več eh, vprašanj je bi, vam je bilo postavljenih. Um, Seveda pa se bomo veselili tudi vaših pripomb na to poročilo. Hvala, gospa predsedujoča. Dober dan vsem. Najprej se želim zahvaliti za doslej opravljeno delo. Vem, kaj teči za vsemi temi predlogi sprememb, srečanja, razprave. Od vsega začetka je Evropski parlament si zadal zelo ambiciozno časovnico in ti se tudi držite, hvala. Za komisijo je trenutno težko. Uh, komentirati vaše predloge sprememb, ki ja tudi še niso sprejeti. Vendar želim um, se odzvati na nekatera vprašanja, ki so bila postavljena in povedati, kaj je bil naš namen. Potrebujemo operativno telo, organ in da bi to zagotovili, mora ta organ um, predvsem se posvetiti sodelovanju, medijaciji in zagotavljanju informacij. Se pravi, um, gre za krepitev med nacionalnimi organi in tudi zato, da se včasih ponudijo rešitve s pomočjo medijacije. To smo mi predlagali in to je. Eh, paketni pristop in to je tudi logika točke vse na enem mestu, ki tiči za tem predlogom. Um, kar zadeva ime, menimo, da um, tudi pri nas je potekala interna razprava, torej gre seveda za um, svobodo gibanja, za socialno varnost, za napotitve in mislim, da se to dobro zrcali v imenu Evropski organ za delo in to je tudi eh, kratek akronim ELA, ki eh, trenutno š, se ne uporablja za druge agencije in organe. Eh, potem eh, Prva naloga, ki jo predlagamo, je izziv. Um, torej, informacija mora biti tudi del preventive. E, obveščeni delavci, obveščena podjetja e, um, bodo lažje um, prispevale k dosegu, eh, doseganju um, koherentnega trga dela in to bo prispevalo tudi k kakovosti zaposlitve. Nekdo je um, omenil posebno poročilo Evropskega računskega sodišča, to smo seveda upoštevali. Um, informacije mogoče že preveč in so tudi preveč razdeljene in zato je ta logika točke vse na enem mestu zelo pomembna. In ta prva naloga, ki jo predagamo za ta organ, se nam zdi zelo relevantna. Slišali smo tudi komentarje o vključitvi socialnih partnerjev, Seveda na nje nismo pozabili, igrajo zelo kritično pomembno vlogo pri um, mobilnosti delavcev, svobodnem gibanju delavcev in zato smo um, predvideli skupine deležnikov, ki bodo igrale seveda kritično pomembno vlogo. To so komentarji z naše strani za enkrat. Seveda pa bomo se pomagali tudi s tehnično ekspertizo, če imate še kakšne komentarje, kakšna dodatna vprašanja, bomo um, poročevalcu in njegovi ekipi ra radi pomagali. Hvala za doslej opravljeno delo in hvala tudi, da se želite držati in da se tudi držite zelo ambiciozne časovnice, ki ste jo napovedali že na začetku tega procesa. Hvala. Sedaj pa lahko dam besedo spet Lenarsu, poročevalcu, in če imate vprašanje za komisijo, jih lahko tudi kar postavite. Hvala. No, jaz v tem trenutku nimam nobenih vprašanj. Ne bom se tudi odzval na vsa vprašanja eh, in pripombe. Eh, strinjam se s tem, kar je povedal George Bach um, gremo v smer eh, dobrega vzajemnega razumevanja, pri tem pa je treba seveda še rešiti pod nekatere podrobnosti, kar zadeve informacije. Da ne bo nobenega nesporazuma, menim, da je zagotavljanje informacij ključnega pomena, prihajam sam iz obmejne regije, in uh, težave so s pravilnimi informacijami, ampak zagotavljanje informacij uh, mogoče ni um, najbolje, če ga uredimo na evropski ravni. Um, dobil sem veliko eh, tudi uh, e-mailov iz eh, svojega volilnega okrožja in pogosto gre za eh, obdavčitev, za eh, zadeve, kjer Evropska unija nima nobenih pristojnosti. Kako naj bi torej ELA celovito obveščala ljudi, ki se želijo presediti drugam, tako o zakonodaji EU, kar zadeva svobodo gibanja, kar zadeva delovno zakonodajo, po drugi strani pa da ne bi obveščala o bilateralnih, eh, naprimer, pogodbah o obdavčitvi med Nemčijo in Nizozemsko. Um, mislim, da se moramo bolj fokusirati na zagotavljanje informacij, vendar menim, da ni najbolje, če se to uredi na ravni Evropskega organa za delo. Informacije so za nas pomembne, nočem nič slabega povedati o tem um, vidim, da je že uh, pol enajst uh, in, da, in vem, da imamo še dovolj časa za razpravo o tem predlogu v naslednjih tednih in veselim se sodelovanja z, nami, z vami. Časovnica je naslednja. 18. oktobra bomo glasovali. Um, tu v odboru Impel, eh, kdaj se bo glasovalo na plenarnem zasedanju, pa se še ne ve. Tudi, uh, eh, eh, Naslednja točka je uh, osma točka. To je poročilo gospoda Kalvi Šambonga, ki pa ga še ni v dvorani. Uh, poročilo pa je zelo pomembno. In zato bomo počakali mogoče pet minut. Če kdo želi še besedo v zvezi z organom za delo, bi zato imel priložnost sedaj. Ne. Petminutni odmor, prosim, potem pa res prosim, da se vrnete v dvorano, kajti ta osma točka je za nas kot parlament še kako pomembna. Yeah.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

pregledni in predvidljivi delovni pogoji v Evropski uniji. Najprej bom predala besedo poročevalcu Kalvijo Šambonu, potem pa bomo prisluhnili poročevalcu v Senci in na koncu bomo prisluhnili prisluhnili še komentarjem komisije. Gospod Šambon, izvolite. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, bienvenidos a todos los. Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem tistim, ki ste danes tukaj po, dolgem, po dolgih poletnih počitnicah, ki so nam osvežile možgane in zato bomo sedaj uh, lažje delali. Govoril bom špansko, kaj ti gre za zelo uh, občutljivo temo, kjer je pomembno, da smo natančni pri jeziku in zato vedno lahko računam na naše odlične tolmače. Okvir v katerem delamo, je naslednji. Ne smemo izgubljati časa, časovnica je tesna. Uh, obstaja interes tako na strani komisije, kakor tudi druge. Da bi ta direktiva bila sprejeta še v uh, sedanjem mandatu. Uh, Eh, se pravi pred volitvami, ki bodo potekale naslednje leto. Eh, seveda je parlament eh, zelo zainteresiran za to, kajti ne nazadnje takšne direktive prinesejo veliko koristi tudi našim državljanom. Direktiva je izredno pomembna. gre za prvi korak na področju razvoja evropskega stebra socialnih pravic, gre za izpolnjevanje zavez iz Gotemburga in pa tako naprej. Kolegi se strinjajo z menoj glede pomembnosti tega dela. Delamo to tudi znotraj tega okvira. No, dobil sem številne predloge sprememb in tudi to uh, kaže na pomembnost te direktive in na velik interes za njo. Med poglavji, kjer bo verjetno enostavno doseči ravnotežje, bi lahko naštel naslednje področje. Poročanja o delovnem odnosu. Tukaj lahko razpravljamo o samih informacijah, o nalogah obveščanja, o administrativnih bremenih v zvezi s tem, predvsem recimo za majhna in srednja velika podjetja. Tukaj moramo predvideti določeno stopnjo fleksibilnosti. Informacije so izredno pomembne, recimo tudi na podeželskem eh, prostoru. Eh, skratka, tukaj moramo se na pameten način prilagoditi realnosti posameznih eh, deležnikov. Eh, nekatera majhna in srednja velika podjetja so izolirana, nekatera še nimajo zadostnih internetnih povezav in tako naprej. In tudi ta podjetja uh, morajo imeti možnost sodelovati. Pri tem zato moramo tukaj predvideti določeno stopnjo prožnosti. Verjetno to ne bo težavno. Potem. Kar se tiče pravic. tukaj je treba se dogovoriti o trajanju poskusne dobe. Verjetno bomo uspeli doseči dogovor v zvezi s tem. Tukaj bi želel spomniti samo na to, da je popolno sovražnik dobrega. Zato je pomembno, da dobimo direktivo z konkretnimi in praktičnimi sporočili treba je torej poskrbeti za to, da bo sprejeto to, kar je bilo dogovoreno v Gotenburgu. Se pravi, to mora biti uh, otepljivo tudi za državljane Evropske unije. Ne smemo ostati pri uh, retoriki. Uh, Ehm, če smo rekli, recimo, da je poskusna doba lahko 25 odstotkov previdenega časa trajanja dela, potem s tem naredimo konkreten korak za državljana in za državljane in državljanke Evropske unije. No, verjetno bomo tudi tukaj uspeli doseči potrebno ravnotežje. Eh, ja, tako kot je to tudi pri drugih naših zakonodajah, ki morajo biti seveda razumne in izvedljive. Potem izboljšanje delovnega odnosa. Eh, seveda je tukaj treba poskrbeti za pravna zagotovila in treba je določiti ustrezne kanale, po katerih bodo potekale informacije, dodatne informacije tudi recimo za napotene delavce, veliko smo že imeli besedil o napotenih eh, delavcih. Tukaj spet moramo poskrbiti za konkretne predloge, ki bodo pomenili otipljive rezultate za državljane in državljanke. Tukaj bo vredno možno doseči ravnotežje, se mi pa zdi že izvorni predlog komisije v zvezi s tem eh, dober. Podobno je pri minimalnih zahtevah, gre torej za pravice, un, un tema que pueda ser eh, eh, que puedan ser de discusión y de debate. Bueno, está evidentemente eh, No, eh, seveda imamo tukaj recimo proizvodna podjetja, ki nas prosijo naj ne oviramo konkurenčnosti za prekomerno regulacijo. Dobro, lahko to upoštevamo, treba poskrbeti za ravnotežje zato da ne bo tukaj prostora za izkoriščanja eh, delavcev eh, brez nadzora in pa ustreznih minimalnih eh, zahtev. In tukaj lahko omenim to, ta znameniti problem pogodbe, o nični urni postavki. Ampak to ni pravo mesto, da tukaj rešujemo ta problem. Seveda lahko sprejmemo vrsto drugih ukrepov. Zdrav razum nam pravi, da moramo v Evropski uniji imeti takšne delovne odnose, ki ne bodo dopuščali zlorab. No, sedaj pa bi spregovoril še o tistih bolj uh, polemičnih vprašanjih. E, jaz sem kot poročevalec videl, uh, kako močno se razhajajo uh, stališča v predlogih sprememb. In sicer gre za vprašanje definicije delavca. tukaj imamo seveda tudi sodbe Evropskega sodišča in tako naprej. In to je ključnega pomena, kajti kaj je mm, dejanski namen tega besedila? Namen tega besedila je, da bi evropski državljani razumeli, da imajo določene pravice, ko se znajdejo na trgu dela. tudi delovni trg je ne na zadnje nekaj, kar uh, definira uh, evropskega državljana in državljanke. In zato je treba poskrbiti za jasne pravne definicije teh delovnih odnosov. Jaz tukaj opažam dvojni problem. In sicer, nihče ne sme biti izključen iz teh pravic. Te pravice morajo biti univerzalne in evropske. Nihče, ki dela, ne sme biti pri tem izključen iz teh pravic. Po drugi strani pa imamo tudi bolj tehnično-pravne pomisleke. Um, Torej, pravniki ustrajajo pri tem, da ne smemo se dotikati nacionalne zakonodaje, da je treba spoštovati načelo subsidijarnosti in tako naprej. Dobro, lahko to razumem. Ampak treba je na to razpravo pogledati z drugačnega, manj pravniškega vidika. Treba se je osredotočiti na pravice, ne pa na pravne uh, zakonike. Na naslednjem, eh, eh, na naslednjem sestanku poročevalcev v Senci bom eh, podal pisni predlog in osredotočil se bom na bistveno. In kaj je bistveno? Vsaka oseba, ki je v odnosu ekonomske odvisnosti, odvisnosti od določene organizacije, ki je funkcionalno odvisna, ki je upeta v neko hierarhijo, torej ne bom rekel, da je to samo delavec, vsak vsaka takšna oseba mora biti zaščitena za temi pravicami. No, potem pa bo vsaka država, to je neizogibno, ker ne bomo mogli imeti vse evropske zakonodaje na tem področju, potem bo vsaka država to izvajala v skladu z svojo lastno delovno zakonodajo. Ampak kaj želim s tem povedati? Ehm, država lahko to imenuje delavec, eh, samostojni delavec, eh, samozaposleni in tako naprej. Ne glede na to, kako se to imenuje. Gre za osebo, ki je eh, hierarhično, gospodarsko in drugače odvisna, mora biti pokrita za takšnimi pravicami, ne glede na to, kako potem to osebo imenujete vsaka država mora zagotoviti, da bodo te pravice zagotovljene za vse. To bom predlagal. Kaj ti, če se bomo tukaj spuščali v eh, kodificirane pravniške vizije delavcev, potem bomo se. Preveč zapletli v to. Ehm, takšne pravniške definicije veljajo samo za tradicionalne, ustavljene sisteme pravnega um, dela, um, prava dela. Uh, ti sistemi se morajo prilagoditi novim oblikam dela in ne obratno. Treba zagotoviti enake pravice za vse. Torej, pravice delavcev je treba prilagoditi novim oblikam dela in to na evropski ravni. In to je eh, popolnoma legitimno v tem trenutku. Eh, skratka, eh, komaj čakam, da si zavihamo rokave po tem poletnem premoru in da nadaljujemo z delom. Hvala lepa, gospod Kalvešamo, za ELS. Predajem besedo gospodu Lavkinu. Ja, Frau Vorsitzende, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod Radke. Najprej bi upozoril na to, da mm, me je nekoliko zmotilo in sem celo nekoliko jezen, da smo termin, ki je bil predviden za popovdne in sem ga ustrezno vključil v svoj koledar, zdaj obravnavamo prej. In zato sem moral zapustiti prej predviden sestanek, da se odeležim tega. Mislim, da to ne pritiče pomembnosti te zadeve. Moram pa povedati, da se strinjam z optimizmom, ki ga je tukaj širil poročevalec. Kajti tudi na sestankih poročevalcev v Senci je bilo popolnoma jasno, da se vsi strinjamo, da tukaj ne želimo pisati socialno-politične lirike, ampak dejansko izboljšati delovne pogoje v Evropi. In tukaj mislim, da smo na dobri poti, pri čemer moram tudi jasno povedati, da je to, da smo pri nekaterih točkah še svetlobe, svetobna leta oddaljeni od eh, prave rešitve. Če za primer podam eh, temo pravne definicije delovnega razmerja oziroma delavca. Mm, tukaj se strinjam z poročevalcem, ki pravi, da se moramo lotiti bolj politike kot uh, prava. Je dobro za nekoga, ki ne prihaja iz pravnega področja, ampak eh, brez eh, pravnih rešitev pri zakonodaji ne bo šlo. Kar pomeni, da si ne bomo naredili nobene usluge, če, bi, če popolnoma pozabimo na pravno plat, eh, sploh ne v odnosu do pristojnih držav. Predvsem pa se moramo zediniti glede eh, pomembnih točk in pokazati, da nam ni vseeno za pravice delavcev tam, kjer pa ne bomo mogli priti do kompromisa, to se pravi pri pravni definiciji delavca, naprimer, tam bomo pač morali glasovati in bomo imeli večino za to ali ono rešitev. Ampak eh, ob teh sporih eh, glede posameznih točk ne bi smeli pozabiti na eh, glavni cilj izboljšanja pravic eh, delavcev in upam, da bomo napredovali tudi v korist zaposlenih v tem smislu na naslednjem sestanku poročevalcev SND, gospod Lopez za SND. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi se želel zahvaliti za delo, ki je bilo upravljeno v zadnjih mesecih. To smo pravili skupaj z poročevalcem in pa drugimi poročevalci v senci. Strinjam se z povedanim, potrebno je, da Evropska unija in Evropski parlament v naslednjih mesecih poskrbi za zakonodajo o delovnih pogojih, kajti to je izredno pomembno. Uh, to je izredno pomembno, uh, zato ker bi s tem uh, v zakonodajo vključili odlično idejo, ki se je porodila tukaj v Evropskem parlamentu in sicer gre za steber socialnih pravic. Uh, Eh, ta ideja sedaj potrebuje tudi konkretna orodja. Vemo, da gre tukaj za pomen upoštevanja delovnih pogojev, treba upoštevati spremembe v naši družbi. Ehm, številni imajo opraviti z delovnim trgom in pa z spremembami, do katerih je prišlo na trgu dela. Zato je treba predvideti ukrepe in predloge, kakršen je tale. No, ehm, mislim, da pogajanja dobro potekajo, vse Politične skupine so prispevale k temu in tudi poročevalce k temu prispevajo. Imamo štiri pomembna področja pogajanj, dve vprašanji imata opraviti z minimalnimi pravicami, ki jih je treba priznati v delovnih odnosih in pa gre še za svežen o um, sporočanju. Tukaj treba upoštevati neko naravno transakcijo. Tudi komisija je podala dober eh, predlog v eh, zvezi s tem. Treba je upoštevati različna stališča, ki obstajajo med nami. No, ampak upam, da bomo uspeli um, na konstruktiven način najti tudi ustrezne kompromise. In pa potem še naslednja tema, gre za 12. člen predloga komisije in sicer gre za prepoznavanje in pa zaščito nekaterih oblik dela v določenih eh, državah. Gre za modele, eh, ki temelijo na kolektivnem pogajanju, ne na kodifikaciji, ampak te oblike dela dobro delujejo. Evropska unija, ki sprejema to zakonodajo, mora prepoznati tudi takšne oblike dela in jih priznati. To obstaja recimo v nordijskih državah. Ta direkt iniciativa eh, želi eh, poskrbeti za minimalne pravice na trgu dela na evropski ravni, no in treba je ob tem zaščititi tudi preomenjene mobile, modele. Ehm, to je tudi kompromis, ki je bil spred med političnimi skupinami, videli pa bomo, kako bo to prevedeno v konkretno besedilo. In pa še četrti element pogajanj, kako je dobro povedal poročevalec. Eh, tukaj obstajajo tudi velika razhajanja med nami in sicer gre za člen 2. Um, mi kot skupina želimo povdariti, da ne želimo biti varuhi kodifikacije na evropski ravni, ko gre za. Uh, pravo dela. Ne gre za to, da želimo na evropski ravni kodificirati definicijo delavca. To bi seveda vplivalo na, eh, na bistvene vidike tega, te direktive in sicer bi to vplivalo na obseg te direktive, to bi vplivalo na pravno gotovost. In to bo vplivalo tudi na samo izvajanje oziroma možnost izvajanja. Zato je za nas ta definicija tako pomembna ne gre toliko za definicijo samo, ampak gre za te tri elemente, gre za to, s čim je to povezano. Kaj ti od tega je odvisno, ali bo direktiva izvedljiva, ali se bo soočila tudi z novimi pojavi na trgu dela, kot recimo psevdo, samozaposlene, nove oblike dela na trgu dela, ki nekako stopajo po uh, meji zakonitega. In s takšno ustrezno definicijo bomo omogočili tudi boljše praktično izvajanje te direktive. Uh, skratka, to so elementi, o katerih se bo treba še pogajati. Prizadevali si bomo za kompromise in upam, da nam bo uh, uspelo upoštevati različne modele dela evropski, eh, na evropski ravni. Eh, treba je zaščititi te modele, pri tem pa se eh, poskrbeti za to, da bomo v to vključili tudi nove oblike dela in se borili proti problemom, kot je prekarnost in tako naprej. Hvala lepa. Gospa McIntyre je naslednja. Zajka je. Eh? Hvala lepa. Najprej bi se zahvalila poročevalcu za trud, ki ga je vložil v pripravo tega poročila in eh, v nadaljne sodelovanje. Resnično ocenim naše sodelovanje in njegovo prizadevanje, da vključi vse naše komentarje in predloge sprememb. Eh, tako da sem zelo vesela, da smo doslej tako dobro sodelovali in sem prepričana, bomo to storili tudi v prihodnje in prišli do rezultatov. Svegabila v nekaj področji. Prvo področje, ki bi ga omenjala, je povezano z eh, predlogom sveta, da bi izključili javne uslužbence iz eh, področja uporabe te direktive. Ne vidim pravno bene upravičenja nobenega opravičila, da bi javno službence obravnavali na drugačen način. Mogoče bi to lahko veljalo za mm, vojsko, mogoče. Ampak ne razumem, zakaj Sven želi izključiti vse ljudi, ki jih zaposlujejo države. s tem države sploh ne bi podpirale direktive. Države bi lahko povedale, da je to dobro za vse druge, samo ne za nas. Ampak sporočilo sveta bi moralo biti, da mora ta direktiva v enakem pomenu veljati za javne uslužbence. Tako da bi se države resno lotili poročevanja te direktive, ki bo veljala tudi za javne uslužbence. To bi bilo prvo, kar sem želela povedati. Prav tako se moramo zavedati, da je namen direktive, da bi opredelili minimalne standarde v delovnih razmerjih. Zavedati se moramo, da lahko države članice naredijo več. To je popolnoma skladno s tem, kako delujemo. Direktiva vzpostavlja minimalne standarde na ravni Evropske unije. Države članice potem zadeve prilagodijo lastnim razmeram. Torej, to pomeni, da ni treba narediti vsega, ampak temveč vzpostaviti dobro osnovo, ne pa da poskušamo v direktivo stlačiti vse mogoče. Velik problem za me je uporaba besede delavec, ker bi potrebovali delojemalec ali zaposleni. S tem se pomen popolnoma spremeni. Imamo različne delovce na različnih področjih. Kar poskušamo narediti je opredeliti razmerje med eh, delodajalci in delojemalci vsi zaposleni so delavci, niso pa vsi delavci tudi zaposleni oziroma delojemalci. Ko govorimo o delo, dajavcih ne bomo uvedli nekega novega pojma, šefi ali kaj podobnega. In tukaj gre prav za to, za odnos med delodajalcem in delojemalcem. Zato bi predlagala, da uporabimo pojem delojemalca da črtamo besedo delavec, ker za delojemalca imamo jasno definicijo. Popolnoma se strinjam, da moramo zagotoviti, da bomo zaščitili ljudi, ki so v različnih delovnih razmerih, vendar bi to lahko naredili s tem, da bi razširili definicijo pojma delojemalec, ne pa da uvajamo pojem delavec, ki ni pravno zavezujoč. Torej še enkrat pozivam k temu, da uporabimo besedo delojemalci. Nacionalne opredelitve so bile sprejete skozi leta v za različne oblike delovnih razmeri, tako da bi zagotovili pravice delavcev in socialno varnost. Naslednje področje, ki me skrbi, je, da ta direktiva ne poskuša vključiti in pokriti stvari, ki jih že vključuje druge direktive. Naprimer, imamo direktivo za eh, delo za začasni, za za določen čas. To se pravi, da ni treba pokrivati področji, kjer že imamo sklenjene sporazume in direktive in kjer smo se že dogovorili. Deloma to pravim zato, ker je zelo težko za delodajalca upoštevati vso to zakonodajo, sploh če imamo skoraj nasprotujoče pravne predpise, naprimer eh, direktiva v agenciji za zaposlitev za določen čas pravi nekaj, eh, ta direktiva pa nekaj popolnoma drugega. Zato moramo na področju delovnega prava zagotoviti, da bo do eh, tudi mali podjetniki, ki se trudijo biti dobri delodajalci, razumeli, eh, zakaj gre. Moramo jih olajšati delo, ne pa sprejemati zakonodajo, ki bo delodajalcem popolnoma nerazumljiva to bi bilo to. In končno, vložila sem še amandma glede usposabljanja, ki naj bi preprečil prakso, ki jo poznamo v Združenem kraljestvu kot pay to fly, plačani na let. S tem se soočajo piloti ki morajo najprej plačati za usposabljanje, preden se lahko zaposlijo, pri čem bi moral delodajalec eh, plačati za usposabljanje pilotov na določenem eh, tipu letala. Toliko o amadmajih, eh, se pa že veselim nadaljnega sodelovanja pri tem poročilo. Hvala lepa, gospa McIntyre. Gospa Paloma, izpremejo. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi se želela zahvaliti poročevalcu za delo. Res si prizadeva za to, da bi dosegli določeno ravnotežje. Eh, čestitam za delo tudi ostalim poročevalcem v senci. Pogajanja so se začela še pred poletjem in še vedno je zgodaj, da bi predvidevali končni rezultat. Bi pa želela povdariti, da obstaja jasna volja za doseganje kompromisov in soglasje. Strinjam se z poročevalcem, da je treba pospešiti celoten proces, tako da bomo lahko direktivo sprejeli še v tem mandatu. To delo je izredno pomembno za delavce in pa za trg dela. Eh, želela bi izpostaviti določene vidike in izpostaviti določena vprašanja. No, ker bo po tej seji potekal sestanek poročevalcev v senci, bom določene informacije postila za takrat. Za nas je izredno pomembno to, da ne sme biti noben eh, delavec izključen iz eh, pravic, ki jih predvedeva ta direktiva. Treba je jasno določiti okvir izvajanja. Eh, tukaj namreč obstajajo določena odprta vprašanja. Potem za našo skupino je ključna tudi poskusna doba. Tukaj skušamo najti ustrezne formule, s katerimi bi lahko rešili to vprašanje, ampak kot je bilo že povedano, morajo tukaj biti upoštevani vsi delavci, ne glede na uh, delovno dobo. Vsi morajo imeti dostop do vseh pravic, ki jih predvideva ta direktiva in do zaščite, ki, jih pred, eh, ki eh, jo predvideva. Zato mora biti poskusna doba usklajena z poklicnim razredom, z značilnostjo tega dela, ne sme pa biti trajanje poskusne dobe ekscesno. Nikoli ne bi eh, poskusna doba smela presegati obdobja šest mesecev. Ehm, skratka, treba je predvsem povdariti mm, to, da morajo vsi delavci dobiti enake pravice in pa enako mero zaščite. Potem, kar se tiče izobraževanja in usposabljanja. Ehm, izobraževanje mora potekati v eh, delovnem času, pri tem je treba ustrajati, eh, predvsem, ko gre za obvezno izobraževanje za delavce. In seveda delavec ne sme plačevati za to, da dobi izobraževanje, ki je nujno potrebno za njegovo delovno mesto. Potem še nekaj pomembnih elementov. Uh, eh, klauzula o nezdružljivosti. Tukaj moramo ustrajati pri tem, da se noben delavec ne sme znajti v situaciji, ko bi po začetku izvajanja direktive začela, da bi po tem, ko bi začela veljati direktiva, se njegovi delovni pogoji eh, slabšati. Skrbi nas tudi vprašanje definicije. Veliko razlogov za to je bilo že povedanih. Uh, torej, oblike dela so se spremenile in sedaj uh, uh, je težko vse to zajeti v definicijo. Um, nobenega delavca ne smemo izpustiti iz pravic, ki bi jih predvidela ta uh, platforma. No, mene pa bolj uh, kot definicija delavca skrbi uh, definicija delodajalca. Tudi to bo vplivalo na okvir obsega. Uh, če imamo recimo enega delodajalca ali pa več delodajalcev, moramo biti tu zelo pozorni pri definicijah. Uh, sicer bi lahko mm, prišlo do pravnih vrzeli oziroma pravne negotovosti. Eh, potem tudi, ko gre za eh, mm, recimo Eh, gospodinske delavce, za kmete, za ribiče, tudi takšne delavce moramo vključiti v ta okvir. Predvsem bi povdarila tukaj eh, gospodinske delavce oziroma delavke, saj tukaj prevladujejo ženske. Eh, no, uh, sama bi povdarila predvsem to, da nikogar tukaj ne smemo pustiti ob strani, ne smemo ustvarjati pravnih vrzeli, prav tako pa ne smemo spreminjati norm, ki bi postale zastarele, še preden se direktiva sploh uh, začne izvajati. Um, No, pa še nekaj bi želela dodati, gre za izjavo o namenu in sicer želim povdariti, da mora vsak element v tej direktivi uh, upoštevati, tako nacionalno zakonodajo, predvsem pa moramo pri tem upoštevati uh, kolektivne pogodbe, socialni dialog uh, in seveda moramo upoštevati tudi socialne partnerje, to so naši najpomembnejši sogovorniki, zato se pri pripravi direktive moramo nujno posvetovati tudi za njimi. Hvala lepa. Gospoda Mesariča ni tukaj, se ne vidim. Od zelenih je. Zato nadaljujemo za e FDD, ki tukaj ni zastopana in tudi e NF ne. Kar pomeni, da bomo besedo predali tistim, ki so zaprosili za besedo. Gospa Jadžovetska je prva. Hvala lepa, gospa predsedujoča, tako kot eh, drugi, sem tudi sama mnenja, da direktiva o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih eh, zasluži posodobitev svet, eh, delo imalcev se spreminja, delovni pogoji se spreminjajo in zato se mora zakonodaja temu prilagoditi. pa vendar nekatere določbe, po mojem mnenju, ne zagotavljajo doseganja tega cilja. Še posebej, ko gre za opredelitve pojmov glede delovnega razmerja delavca in delodajalca. V državah članicah eh, so razmere različne. Države članice imajo svoje opredelitve. Evropska definicija ne bo delovala, če ne bomo upoštevali teh razlik. To bi samo pomenilo pravni kaos. Enrique je govoril o potrebi po natančnih opredelitvah. In popolnoma prav ima glede tega. veliko modelov zaposlovanja imamo in, in te bomo morali tudi upoštevati. Ko govorimo o delovnih razmerjih, je, je pogosto nujna določena prožnost. Delo dajalci eh, govorijo o delovnih pogojih eh, na razgovorih, eh, pisna pogodba pa se pošilja šele kasneje. Po mojem mnenju bi moral imeti delo dajalec eh, ten dni časa za to, da odpošle pisno pogodbo oziroma delovne pogoje v pisni obliki. Pisne informacije Za napotene delavce bi morali biti na voljo na eh, spletu in omogočili bi mo, omogočiti bi morali možnost eh, zagotavljanja transparentnosti delovnih pogojev na vladnih eh, spletnih straneh. Kar pa zadeva sektor prometa. Če si želimo bolj transparentne, bolj predvidljive delovne pogoje, pregledne delovne pogoje, zato ni nujno treba podvojevati zakonodajo, ki že velja naprimer delo za skrajšanje delovni čas, ki je vse. To je sicer že bilo rečeno. Ne smemo podvajati zakonodaje, vsekakor pa se, se veselim nadaljnega sodelovanja z Enrikom in ostalimi. Hvala lepa. Naslednji je gospod Bach. Ja, vielen Dank. Äh, es freut mich. Äh, Hvala lepa. Veseli me, da se v odboru do določene mere strinjamo. v nasprotju z položajem zunaj te hiše, kjer se socialni partnerji nikakor ne strinjajo. Omenjali ste vprašanje eh, definicije. Tega vprašanja bi se morali lotiti odkrito, odprto in eh, se potruditi poiskati neko rešitev. Nisem mnenja, da bi moralo sodišče prevzemati našo nalogo, nalogo zakonodajalca. To ni prav. Samo zaposleni bi po mojem mnenju morali biti izključeni iz področja uporame direktive, čeprav bi pri tem morali zagotoviti, da to ne bo spodbudilo navidezne samozaposlitve in tega, kar je omenjala gospa McIntyre, ne bi smeli dovoljevati. Delovni pogoji, trajanje pogodbe, vse, vsi ti podatki morajo biti na voljo delojemalca, tako je vse ostalo najkasneje čez 14 dni. Še posebej moramo paziti na vlogo agencij za posredovanje dela kjer nimamo neposrednega stika med delojemalcem in delodajalcem. To sodelovanje teče preko neke tretje umestne instance. Zato bo treba tudi poskrbeti, kaj gre pri predlogu za predlog direktive bi morali nekoliko bolj natančno opredeliti nalogo oziroma vlogo socialnih partnerjev pri kolektivnih pogodbah in podobnem. Tudi delovna inšpekcija bi morala biti bolj vključena. Treba pa je zagotoviti tudi ustrezna varovala in eh, opredeliti sankcije. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Šojdrova. Hvala lepa. Zahvaljujem se za to, kar je povedal poročevanec. Strinjam se, da moramo okrepiti pravice eh, delavcev, ne smemo pa s tem spostavljati novih ovir. V tem smislu sem vložila nekaj predlogov sprememb. Predlagala sem eh, odpravo evropske definicije, to je eden od mojih predlogov. Se pa strinjam z prizadevanjem eh, našega poročevalca, da bi našli neko kompromisno rešitev. To bo morda prava pot. Zelo kontroverzno in nevarna se mi zdi definicija delavca, tako da nam bo, upajmo, uspelo to spremeniti. Želim si boljšo različico, ker moramo izboljšati delovne pogoje zagotoviti več preglednosti, več eh, zanesljivosti za delojemalce, pa tudi delodajalce. Brez delodajalcev tudi ne moremo ničesar storiti. Zato upam, da bomo nadaljevali v tej smeri. Uh, Hvala lepa za to uvodno razpravo. Mislim, da bi zdaj predala besedo um, predstavnikom komisije, gospod Olson, ste to vi. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Mm, hvala za povabilo na to sejo vašega odbora. Resnično mi je bilo včasih in veselje delati mm, na tem zakonodajnem aktu. Se kaže dobre, močne strani sprejemanja odločitev. Takoj po sprejemu socialnega stabra sta mm, svet in parlament naredila zelo hitro potezo in v šestih mesecih pripravila mnenje, da vidimo, kako vi kot poročevalci, poročevalci v senci, tako kratkem času pripravljate svoje mnenje o, o tako zelo težavnem vprašanju. To me navdaja z optimizmom, saj imate marsikaj skupnega, kar se mi zdi izjemno pozitivno. Marsikdo v komisiji se strinja s tem pragmatičnim pristopom pri reševanju problemov. Zahvalil bi se vam v imenu gospoda Junkera in gospe Twisten, ki se osebno zauzemata za ta zakonodajni akt. Zahvaljujem se poročevalcu in vsem ostalim v vašem odboru, ki ste si zelo prizadevali najti eh, rešitve in zelo dobro razumete pomen tega vprašanja. Kot veste, je kriza pripeljala do diverzifikacije delovnega trga, trga dela, kar je seveda pripeljalo do trga dela, ki ima ogromno facet in spostavlja nove pogoje tako za delojemalce, delojedajalce, vlade in tudi mednarodne inštitucije. Lahko se zadeve lotite glede na posamezno vrsto delovne pogodbe ali pa naredite to, kar smo mi poskušali tukaj, pripraviti nek uh, krovni dokument, ki bo rejal vsa ta področja. In to smo naredili z evropsko definicijo delavca, ki temelji na praksi. Gre resnično za zgodovinski razvoj dogodkov in prava priložnost za Evropsko unijo, ki omogoča zakorenjenje tega pojma v Evropi. Še posebej moramo pomagati prekarnim delavcem, voznikom pri uberju dostavljavcem različnih zadev, ki ne vedo, kako preživeti naslednjih nekaj mesecev. V ta namen je nujno, da imamo informacije na voljo od prvega dneva naprej. Takojšnje informacije so izjemnega pomena, da takoj zakoličimo delovno razmerje. In v ta namen smo opredelili skromne priznam minimalne pravice za prekarne delavce. Glede poskusnega dela, glede del usposabljanja, glede predvidljivosti, zato da bi preprečili najhujše zlorabe. Poročevalec je to zelo dobro opisal tudi v svojem osnutku poročila. In amadmaji vsi peljejo do boljše rešitve. Komentiral bi dvoje. Eno je vloga socialnih partnerjev. V predlogu je komisija poskušala dati pomembno vlogo socialnim partnerjem pri prilagajanju in usklejevanju. Nekateri modeli socialnega partnerstva so tako močni, da je to nekoliko v nasprotju z predlogom direktive. Ampak tukaj bo treba najti nek brand, no, ki bo pomagal v celotni Evropi. Niso vsi modeli eh, socialnega partnerstva tako močni kot v določenih državah in pripričan sem, da se bo poročevalec posvetil tudi temu problemu. Kar pa zadeva prikrivanju področja uporabe različnih direktiv, Mnenja smo, da ta direktiva ne vzpostavlja mm, te težave, da je koherentna z drugimi direktivami, saj se ne nanaša na specifike, kot je delo za določen čas in podobno. Zadeve lahko tudi bolj natančno pojasnimo, če bo potreba potem. Ne vidimo takega podvajanja. V svetu se ta problematika tudi ni pojavila, tako da mislim, da je ta razprava nepotrebna. Hvala lepa. Želi še kdo kaj dodati? No, potem bi se vrnili k poročevalcu, ki bo zaključil to razpravo. Izvolite. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zdaj bom govoril nekoliko angliško, pa nekoliko špansko, tako da bom bolj neposredno odgovarjal na postavljena vprašanja. Kot prvo, zelo konkretne točke bom omenil, ker bomo zdaj morali delati na tem, kar smo tukaj slišali. Najprej kolego iz LS, e seveda se mu zahvaljujem za podporo. Seveda je pri pisanju zakonodaje pomembno, da zadeve upoštevamo. Naj pa povem, da ta direktiva spostavlja pravice. Ne gre za direktivo, ki bi pomenila delovno pravo. Ne na evropski ravni, nikakor pa tudi ne na državni ravni. Lahko pa vam tudi povem, da sem že začel delati skupaj z eh, ekipo pravnikov, ki bodo prisotni tudi na naših sestankih. In ko bomo prišli do nekih eh, dogovorov, lahko potem postavimo vprašanje, je to tudi pravno ustrezno seveda moramo upoštevati tudi pravne vidike tega, kar sme zauzemati, zajemati direktiva. Kateri kolegi ste omenjali, še posebej kolega iz ELS, je bil zelo jasen pri naših sestankih, da moramo vztrajati na tem, eh, da je socialni dialog, da so kolektivne pogodbe ključnega pomena, da ta mora obstajati v določenih državah, seveda vem, to vem, imajo močne modele, in eh, socialni dialog in kolektivna pogajanja pomenijo dejansko uresničitev pravnih eh, norm v praksi. Zavedam se tega modela v vaši državi, eh, tudi pri vas, gospa predsedujoča. Vsekakor smo pripravljeni na vsakršno na vsakršno vrsto prenosa v nacionalno zakonodajo v skladu z veljavno prakso. To sem želel jasno povdariti pred vsemi člani. Moram pa povedati, da sem nekje bolj radikalen kot eh, ostali tukaj. Ne samo, da hočem, da nišče, ki tega ne zasluži, da je izključen iz teh pravic. Ne samo, da... da si ne želim izjem, najboljše je bilo nobenih izjem, na vsak način pa se želim izogniti nečemu, pravnemu dumpingu, to sem si pravkar izmislil. Kaj mislim s tem? Nočem, da bi s tem, ko državam damo vso moč pri opredelevanju tega in onega. To se pravi, da same določijo, kdo bo vključen v področje uporabe te direktive in kdo ne. Tega nočem. Nočem, da bo katerakoli država rekla, da ta dostavljalec ne velja za delavca in ga direktiva ne zadeva. Ne zanima me, kako zadevo opredeljujete v delovnem pravu ali z kolektivno pogodbo. In tukaj sem pri gospe McIntyre. Če je nekdo ekonomsko, organizacijsko ali kakorkoli drugače odvisen, mora biti vključen v področje uporabe direktive. Ne glede na to, kako to imenujete na nacionalni ravni. Zato ustrajam eh, pri eh, tej dikciji ne, da bi puščali možnost državam članicam, da po svoje definirajo pojme, zato da bi se izognili temu ali onemu pri izvajanju. In to pravim, gospe Mekintare, gre za določene lasnosti, ki jih mora izpolnjevati ta oseba. In če ta oseba izpolnjuje te lasnosti, potem sodi v področju uporabe direktive. Hočem, da to vsi popolnoma razumete tako da se ne bo nišče mogel izogniti uporabi direktive. Tudi dobro razumem in vztrajanje, na izvajanje kolektivnih eh, pogodb, eh, kolegov iz eh, GUE, pravica do določen delovnih pogojev, do dogovora, mm, do usposabljanja in tako naprej. Gre za mnoga področja, ki jih zdaj ne bi posamično omenjal. In strinjam se tudi s tem, kar eh, so povedali kolegi iz e LNS, eh, ki ne sodijo med poročevalsko senci. Tudi kar zadeva zaskrbljenost gospoda Baha glede teh eh, umestnih instanc zaposlovalnih agencij. Te vedno vzpostavljajo probleme ki jih bomo morali rešiti. Zato se vsem zahvaljujem eh, za, za misli, ki mi jih boste posredovali v pisni ali kakršni koli drugi obliki. Zavedam se, da je to velik problem. In strinjam se tudi z Danuto in ostalimi, eh, ki pravijo, da brez delodajalcev nimamo delovnih razmeri. Skratka, delodajalci so pomembni. Rekl sem že, da ne želim eh, nekega pravnega igračkanja, zato da bi se nekdo izognil uporabi direktive. Hkrati pa nočem, da, da bi države članice pritiravale pri strogi uporabi. Treba je zagotoviti, da se čim bolje zadeve izvaja spreminjajo, ne da bi to ogrožilo, ogrozilo delovanje družbe. Treba je poševati delodajalce in upam, da, da tudi delojemalci to tako razumejo. Zahvaljujem se tudi komisiji. Komisija je podala mnenje, s katerim se povrnoma strinjam. Ni samo veselje in čast eh, delati na tem eh, dosejo. Gre tudi za dožnost, dožnost, eh, ki jo imamo do naših voljivcev, do naših državljanov. Lahko mi povedate kar koli in poskušal bom najti rešitev, ne morem pa delovati proti svojim prepričanjem. Moram pa povedati, da Komisija naredila vse pri svojem predlogu, da bi vzpostavila evropsko definicijo delavca, ampak to, to doseči bo zelo, zelo težko. Tako da dajem prednost um, opredelitvi lasnosti, značilnosti delavca, ne pa opredelitve samega pojma. Naj sodišče odloči glede takšne definicije kajti drugače se bomo soočili z blokado držav članic. In eh, to ni naš namen. Tukaj gre namreč eh, samo za prvi korok, korak do evropskega trga dela. Zato bi morali biti pragmatični, ne pa da ustrajamo na neki definiciji, ki nas bo spravila velike težave. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Krvišamu. In hvala lepa tudi vsem drugim, ki so sodelovali v tej razpravi o zapleteni, hkrati pa zelo pomembni temi glasovanje v odboru bo 18. oktober, tako da imamo še nekaj časa, da razčistimo zadeve in da poiščemo najboljše rešitve in definicije. Zdaj pa kosilo, pri čemer vas še enkrat opozarjam, da se srečam ponovno ne ob 14.30, ampak ob 15.00, ko bomo razpravljali o Evropskem socialnem skladu plus 15.00 in nadaljevali z delavnico na to temo. Upam, da se vam tema zdi zanimiva in da je za vas dovolj pomembna, da boste tukaj. Gre za pomemben sklad, ki je izjemnega pomena za delo našega odbora. Tako da ste vsi vabljeni o 15. ponovno tukaj. In hvala za enkrat. Dobro tek.